Če mi dovolite, bom govoril v maternem jeziku, madžarščini. Naslednja točka na našem dnevnem redu sta izjavi sveta in komisije o nasilju v Demokratični republiki Kongo. Besedo predajam prvemu govorniku, gospe Malmström, v imenu sveta. Prosim. Vsepa. Eh, eh, eh, herr kommissar ärade ledamöter! švedsko predsedstvo namenja veliko pozornosti razpravi o zelo težavnih razmerah v demokratični republiki kongo. gre za kršitev človekovih pravic in za porast nasilja nad ženskami. Zadnji skrajni čas je, da se začnemo pogovarjati o tem, še prav posebno po novih poročilih iz te države. V novem poročilu Združenih narodov vidimo, da je kar nekaj bojnih skupin, ki so podprte strani organiziranih skupin, ki so deloma navzoče tudi v EU. Seveda ni potrebno govoriti o dolgoročnih interesih Evropske unije, da bi se razmere uredile. Evropska unija si že kar nekaj časa želi vzpostaviti stabilnost in mir. In pomembno je, da to politično nadaljujemo in tudi kar se opera razvojnih operacij tiče. In gotovo bo tudi komisija o tem več povedala. Naša podpora je sledeča. Najprej imamo posebnega evropskega predstavnika, ki je bil imenovan leta 1994 za področje velikih jezer. Imamo vojaško-civilni EVOP instrument, prav tako imamo operacijo Artemis, imamo enote Evropske unije, ki so nadzorovale volitve leta 2006, imamo EU-SEC in EU-POL. Kakšne so razmere danes? Imamo tako dobre kot slabe novice. Diplomatski odnosi med Kongom in Ruando so bili ponovno spostavljeni in to je dobra novica. Večina bojnih skupin na vzhodu države je podpisala mirovni sporazum, ki ga bo potrebno začeti izvajati. Vendar pa veliko je še področji, kjer so težave področja na vzhodu predvsem vlada negotovost, kar se tiče napredka. Gre tudi za upornike in za FDLR, naprimer, ki so odgovorni za veliko človeškega trpljenja in za napade proti civilistom. In to je predvsem težava v nekaterih provincah. Imamo veliko nasilja posilstev, spolne napade in podobne zločine, ki se širijo po vsej državi z alarmantno hitrostjo. Kljub temu, da je predsednik Kabila želel spostaviti bolj strpno politiko in gre tudi za izčrpavanje naravnih virov. Pomembno je zagotoviti nadzor na temi, da bodo lahko ponudili potrebne vire prihodkov za državo, pa tudi, da bo lahko prekinjena podpora kriminalnim skupinam. Pomembno je sodelovati s temi organizacijami, kar se tiče organizacije lokalnih volitev, naprimer. Gre za pomankanje preglednosti, tudi s tem se moramo boriti in to so ovire na procesu demokratizacije države. Prav tako imamo nadaljne pomembne izzive in svet je zauzel odločno stališče, kar se kršitev človekovih pravic in mednarodnih zakonov tiče na jugu Kiva. Nedavno je svet obsodil dogodke in pozval vlado v Kongo, da bodo odgovorni predani sodiščem. Prav tako si želimo spodbujati stabilnost in mir za državljane Konga gre za celotni varnostni sektor, ki je ključnega pomena za stabilnost celotne države. Vse odeležene strani, tudi oblasti v Kongu, morajo storiti vse, kar morajo, da bi celotni sektor deloval. Prav tako moramo spodbujati napredek pri regionalnih povezavah, kar se gospodarsko-ekonomskih partnerstv v regiji tiče. Spoštovane poslanke in poslanci, zagotovim vam lahko, da svet in EU resnično odločno zahtevata od Konga, da izpolnjuje svoje obveze. Nadaljevali bomo z našimi prizadevanji in zelo iskreni bomo glede kršitev mednarodnega prava in človekovih pravic. Hvaležni smo vam za zelo konstruktivno vlogo, ki jo je odigral param, Evropski parlament. Sedaj pa si resnično želim slišati vaše komentarje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa ministrica. Sedaj pa dobi besedo Karl de Gucht. Komisija, prosim. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci, pred kakšnim letom so sile CNP zasedle Gomo in to je bila postala glavna skrb oblasti v Kongu in mednarodne skupnosti. Vse se je storilo zato, da bi preprečili najhujše. Sicer najprej dogovor med RDC, eh, torej Demokratično republiko Kongo in Ruando, in eh, tudi drugi dogovor med eh, vojaškimi silami, ki je privedel do zmanjšanja vojaških napadov. Razlogi Vendar pa je situacija še vedno dokaj nespremenjena, zato ker so se vsi ukrepi izvajali v kratkoročnem vidiku. Morda zaradi nepoznavanja razlogov. Tukaj ne izrekam toliko kritike mednarodne skupnosti, ampak le ugotavljam, da je bila dovolj nemočna. Evropska unija se je zato odločila, da bo tja poslala okrepitve in po enem letu sedaj pomoč komaj začenja v to državo prihajati. In Human Rights Watch ter Združeni narodi ugotavljajo, da je situacija trenutno zelo huda in da ne moremo kar molčati v zvezi s tem, kar se tam dogaja in zato se moramo soočiti z razlogi za njo ter skušati najti trajnostne rešitve. Zato pa bodo pri tem moralo sodelovati vsi, tako kongoška vlada kot ruanska vlada na prvem mestu, na to Monuk, Združeni narodi ter celotna mednarodna skupnost in v tem okviru tudi Evropska unija. Nihče ne dvomi v tem, da bi politično in demokratično zbližanje med Ruando in Kongom doprinesla k boljšemu sožitju, mirnemu sožitju ter sodelovanju med obema državama. Eh, in to bi imelo dobre posledice za celotno regijo. Vendar pa je pot do tja še dolga in polna težav. Situacija CPGL-ja je tukaj v središču in to, kar se dogaja, samo še zapleta stvari. Najprej nezakonito izkoriščanje naravnih virov, premalo zaščite za manjšine, nekaznovanost v velikih področjih države, kjer oblast ni zmožna soditi in preganjati krivcev za ta huda nasilna dejanja. Nkundo so res zamenjali za Bosko Antagando, ampak to je bil le kompromisni dogovor, pri čemer je šlo tudi za zagotovitev imunitete ter zagotovila, zagotovil, ki jih zaenkrat države v regiji ne Kongo, ne Ruanda ne morejo zagotoviti. Bosko Antaganda samo povežu, povečuje svojo oblast in svojo moč s tem, da povečuje prisotnost vojaških sil, ki ga podpirajo vojaške operacije Monuka proti RDFL-u niso dovolj uravnotežene in ne najdejo se pravi odgovori na težave, ki jih povzroča nespoštovanje pravic ruanske manjšine. Tako da je to privedlo do takega razplamtitve odnosov, da jih ne Ruanda, ne kongoške oblasti niso več zmožne obvladovati. Humanitarna kriza se torej tu nadaljuje in kršitve človekovih pravic ter hudo nasilje, posilstva, eh, spolno nasilje in druge vrste nasilja se tukaj samo še stopnjujejo. Dovolj je, da preberemo poročilo Human Rights Watcha, da se zavemo, za kakšno hudo človeško tragedijo tukaj gre. In zagotovo je treba napeti vse sile, zato da bi zmanjšani na najnižjo možno miro nevarnost, ki jo delovanje vojaških sil pomeni za civilno prebivalstvo. Treba je zagotoviti zaščito prebivalstva in to je tudi prva naloga monuka. Zato mora biti tudi jasno in nedvoumno, v kakšnih pogojih mora monuk delati. Ne moremo se odločati o umiku ali o nedejavnosti monuka. Po eni strani bi to pomenilo samo povečanje praznine, ki že obstaja na tem ozemlju. Jasno je tudi, da je treba prekiniti s politično in druge vrste podporo, ki jo imajo kongoške sile na tem področju. In to zato, da bodo prekinili s kriminalnimi dejavnostmi, katerih žrtev je predvsem prebivalstvo Konga. Da bi bili pri tem uspešni, je potrebne več odločnosti pri delovanju, pri razoroževanju, pri vračanju premoženja in predvsem, da bi bili pri tem uspešni je treba vplivati na to, da bodo ruanske oblasti in oblasti v Kongu bolj jasno videle, kakšne razsežnosti je ta problem. In tukaj mislim predvsem na lokalne korenine tega problema v RDC-ju. Ravno tako bo treba spoštovati dogovor z dne 23. marca. To je pogoj za to, da se bo sploh lahko začelo izvajati gospodarske in druge dejavnosti na tem ozemlju in pri tem bo mednarodna skupnost gotovo igrala zelo pomembno ulogo. In da bi tukaj lahko dosegli kakšen korak naprej, je treba prvič zagotoviti večjo raven demokracije in pri tem mislim predvsem na lokalne in predsedniške volitve napovedane za leto 2011. Volitve so torej pomemben demokratični element, vendar pa je treba pri tem predvsem podpirati dialektiko, ki bo vodila k odprtem demokratičnemu sistemu. Drugi pomemben element je podpora dobremu upravljanju. Jasno je, da Demokratična republika Kongo ne bo mogla storiti vsega naenkrat, ampak zato, da bi bil sploh možen uspeh, je potrebna politika brez napak. Potrebna je politična volja, zato da se bo lahko vzpostavila pravna država. Problem pa je v tem, da se stvari ne morejo počenjati ločeno. Pravna država, vzpostavitev pravne države zahteva tudi reformo varnostnih vidikov, za kar je ravno tako potrebna dolgoročna politika. Vendar pa to ne more biti izgovor za neizvajanje kratkoročnih ukrepov in še zlasti ukrepov, pri preprečevanju spolnega nasilja in drugih oblik nasilja, za kar se je Evropski parlament zauzel. Tudi politika tolerance nič, ki jo izvaja predsednik Kabila, je uh, vredna vsega obsojanja. In pri boju proti spolnemu in drugim oblikam nasilja, je treba stopiti skupaj ter združiti različne politike in skupaj delovati v tej regiji. In zato je tudi potrebno partnersko sodelovanje z Demokratično republiko Kongo. E, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospod Filip Kačmarek, minuto in pol, prosim. Pravi každa dženikaš. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, skoraj vsak novinar, ki piše o Afriki, bi rad sledil stopinjam Josefa Konrada in zato se veliko krat osredotočajo na negativne vidike. Zakaj? Zato, ker pač je to zanimivo. Vendar pa, Kongo morda ni temna stran Afrike. V Afriki imamo države, kjer naravni viri še vedno prispevajo blagostanju njihovih ljudi in kjer oblasti delujejo za skupno dobro. Mislim, da je ključ do uspeha v Kongu in Kivu kakovost vladanja. Brez poštenih demokratičnih oblasti tudi ne bo miru in pravice v tej državi. Brez takšnih oblasti tudi ne bo možno razrešiti težav. Spominjam se optimizma iz leta 2006. Bil sem opazovalec med volitvami in bili smo zelo zadovoljni. Vendar pa bi naš optimizem je bil preuranjen. Zakaj se je zgodilo vso to nasilje, zakaj so se razmere poslabšale. Mislim, da gre za vprašanje sredstev, denarja. Govorili ste o nezakonitem izkoriščanju virov in o nakupu orožja. In to se nadaljuje, proti temu se moramo boriti. Hvala lepa. Naslednji Michael Cashman, minuto in pol. Hvala lepa, komisar, za vašo izjavo. Opogumila me je. Strinjam se z vami, ne smemo se umakniti, ne smemo ustvariti vakuma, kajti to že obstaja in gre za vakum politične volje in vodstva, da bi to razrešili, da bi spoštovali mednarodne obveze in tudi mednarodno pravo. Kakšna je realnost? Konflikt od leta 1998. Ogromno ljudi je izgubilo življenje. 45 tisoč je ubitih vsak mesec. Milijon 400 tisoč je notranje razseljenih oseb. Večina je soočenih z nasiljem. Naj govorimo v imenu tistih, ki ne morejo govoriti, ki trpijo zaradi tega nasilja. Uporniki in tudi vlada izvajajo nasilje v različnih oblikah, gre za spolno nasilje, za ugrabitve in tako dalje. Spolno nasilje vključuje dečke, moške in ženske, ki, jih, ki trpijo zaradi nasilja in ki trpijo tudi zaradi iznakaženja spolnih organov in čas je, da končamo te grozote. Hvala lepa. Kršanem, Kašman, ur. Hvala lepa, gospod Kašman. Naslednji je Louis Michel. Dve minuti, prosim. Oui, Ja, gospa predsedujoča, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, kot veste, sem vedno zelo pozorno spremljal to, kar se dogaja v Demokratični republiki Kongo. In čeprav je precej obetavno no, to zbližanje med Ruando in RDC-jem, do katerega je prišlo nedavno, pa je treba to zbližanje še dodatno okrepiti. In kljub dogovoru z dne 23. marca, gospod eh, komisar je govoril o vojaških silah, ki tam še vedno delujejo, torej situacija je še vedno uh, zaskrbljujoča. Tako da vzhodni del Konga bo gotovo zelo težko pomiriti vse strasti, ki tam divjajo. Predvsem to, ko želimo, ko govorimo o ekstremistih, ki ne bi smeli več imeti dostopa do finančnih in drugih virov, se moramo zavedati, da so tisti, ki najbolj trpijo zaradi njihovega delovanja ravno civilno prebivalstvo. In tudi delovanje monuka na kraju samem, to poteka tako, da bi težko rekli, da jim nimamo kaj očitati. In namreč delovanje po drugi strani pa moramo preprečiti to, da bi se o delovanju monuka govorilo samo v negativnem smislu, kar bi lahko še poslabšalo situacijo. Zato pozdravljam odločitev, ki so jo sprejeli Združeni narodi in sicer, da ne bodo logistično več podpirali kongoških organizacij, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Politika eh, predsednika Kabdile je takšna, kot je, ampak predvsem se moramo zauzemati za to, da bodo krivci za kazniva dejanja dejansko kaznovani in zato se je treba zauzemati za vzpostavitev pravega pravnega in sodnega sistema. Na tem področju je pa treba še veliko storiti. V Kongu je namreč treba še vzpostaviti pravno državo in funkcije pravne države, ki danes v Kongu še ne obstajajo in ki bistveno otežujejo življenje v tej državi. Hvala lepa. Naslednja Izabel Durand. Gospod komisar, gospa predsedujoča, torej oba sta opisala to zelo zaskrbljujočo situacijo v Kongu in to kljub prisotnosti približno 20 tisoč vojakov Monuka. Civilno prebivalstvo in še zlasti ženske so prve žrtve vojaške strategije in oboroženih skupin. Eh, sistematična posilstva so postala orožje v tej državi in skupina žensk iz te države so nas pozvale, naj se mobiliziramo proti tej grozoviti strategiji. In eh, politika sedanjega predsednika ta konflikt samo še dodatno podpihuje. Eh, Zato moramo preprečiti, da bi Monuk eh, diskreditirali in preprečiti to, da bi to prebivalstvo videlo v Monuku glavnega krivca za vojno in za nasilje na svojem ozemlju. Seveda ne smemo zahtevati umika Monuka, ampak moramo ponovno pregledati operativna pravila za njegovo delovanje in zagotoviti, da bo Monuk res Eh, pravilno izvajal svoje poslanstvo v Kongu in sicer v smislu preprečevanja kršenja človekovih pravic. Kar se tiče spolnega nasilja, so to taki zločini, o kakršnih bi moralo razsojati mednarodno kazansko sodišče in to bi morali zagotoviti. In kar zadeva program Amani, ta predstavlja možnost za dialog in pomiritev, vendar pa ne daje zagotovil za neko trajnostno rešitev. Zato pozdravljam vaše napore v tem smislu in uh, upam, da bo Evropska unija delala na tem, da bo predstavljala neko silo in da se bo njen glas poznal tudi na tem ozemlju. Mislim, da je eh, naše delovanje tukaj neizogibno potrebno. Hvala. Hvala lepa. Gospa Lösing, minuto. V nobeni drugi državi kot v Demokratični republiki Kongo je bilo več operacij v imenu Evop vedno se sprašujemo, katero varnost pa branimo. Tisto civilistov Konga, žensk in otrok, tudi operacija Združenih narodov Monuk ni preprečila grozot, da je bilo veliko mučenih in veliko preganjenih. To so grozote, ki, kjer so odeležene tudi vlade EU. Vendar pa kaj pravzaprav branimo v Kongu? Človečnost, človeškost ali pa branimo režim, ki je v obdobju od 2003 do 2006 podpisal 61 pogodb. Nobena pa ni sprejemljiva po ocenah civilne družbe. Kabila je želel najprej podpisovati manj pogodb z zahodnimi podjetji. To je potem zamrnil, z razvojem v državi. FDLR je najbolj grozna skupina v, na vzhodu Konga in mislim, da se moramo boriti proti njim. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Mölcer, minuto in pol. Gospod predsedojoči, tisoče posilstev, stotine umorov. Tega ne smemo več dopuščati. To ne sme biti žalostna bilanca operacije Združenih narodov. Pred desetimi leti smo se odločili za to operacijo, nismo dosegli veliko. Milice še vedno ropajo bogato regijo in izvajo grozote nad človeštvom. Vsi načrti so in mirovne operacije so bili neuspešni. Milice samo menjujejo strani in še vedno izvajo grozote. Dva zločinca sta bila predana sodišču v Hagu. Razvojni projekti so se odvijali. To je bil delni uspeh, vendar pa, kar se demokratičnih sil tiče FDLR, nam ni uspelo preprečiti vse grozot. Vojna se še odvija. Samo fronte se menjujejo. Modre čelade ne smejo samo mirno gledati, ko se izvajajo grozote ali celo nuditi logistično podporo vojski, ki izvaja kršitve človekovih pravic. To ne sme postati nekakšen evropski Vietnam. Potrebujemo uskleno varnostno politiko Evrope, čeprav posebno v Evropi, ne pa v Afriki, kjer so etnične fronte nejasne. Evropska unija mora po mojem mnenju najprej se osredotočiti na lastni prak, na Kaukas in Balkan. Po mojem mnenju bi zato morali prekiniti, končati udeležbo Evropske unije v mandatu Združenih narodov. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je Mitchell, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razmere v Demokratični republiki Kongo so obupne in učinek konflikta na ljudi je tragičen, to je jasno. Vendar pa obstaja pomembne, postaja pomembne točke, ki jih je potrebno izpostaviti v našem skupnem predlogu za resolucijo. Nasilje v Kongu, kot tudi drugi konflikti tega tipa, so vodeni zaradi pohlepa. Izhajajo pa tudi iz revščine. Boja za ozemlje, etnična ozemlja in vse to je posledica pohlepa. In tako se potem rojevajo konflikti. Takšen je ta razvoj in to so izzivi, s katerimi se soočamo. Zagotoviti moramo, da bo vojaška navzočnost o tuji državi pomenila zmanjšanje trpljenja in ga ne poslabšala. Prav tako se moramo bojevati proti nekaznovanju. Če obstajajo dokazi, da zahodne misije se ne držijo standardov, potem moramo to nujno ponovno oceniti. Zgodovina je kazala, da so konflikti kot je ta težki in da je politična rešitev edina možnost za mir. Dialog je edina možnost za to. Z službo za zunanje delovanje po Lizboni mora Evropska unija odigrati svojo vlogo na mednarodni ravni kot bolj proaktivni dejavnik za dialog in podpornik miru. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mičel. Minuto in pol, gospa Kretu. Hvala lepa. Milijoni civilistov so izgubili svoja življenja med vojaškimi operacijami na vzhodu Konga. Te novice so že kar banalne zaradi pogostosti nasilja v tej državi žrtve so otroki, otroci, dekleta, ženske, varohi človekovih pravic in tudi novinarji. Humanitarna kriza se vedno bolj slabša in razmere ne dovoljujejo več, da bi humanitarne organizacije posredovale. Tisoče in tisoče posilstev in spolnega nasilja je bilo v tem mesecu veliko več kot v prejšnjih. Prav tako je zelo veliko hude revščine in lakote. Odgovorni za to tragedijo so tako državna vojska kot uporniki. Žal pa se zdi, da so odgovorne tudi enote Združenih narodov v Kongu, ki podpirajo kršitve, hude kršitve človekovih pravic. Zato se moramo resnično vprašati, kako delujejo Združeni narodi v tej državi, ali spolnjujejo cilje svoje misije. Prav tako moramo preprečiti pranje denarja in trgovanje zlatom in diamanti. 37 ton zlata vsako leto pred jih otapijo iz Konga. In to je samo prid kriminalu tej državi. Hvala lepa. Naslednja, gospa Intfeld, minuta. Hvala lepa. Prispevek kolege Mölcerja sem poslušala, žal je že odšel dejal je, da se moramo osredotočiti na lastni prak. Če se ogledamo razmere, potem imamo resnično vtis, da bi lahko vrgli puško v koruzo. Vendar pa prejšnji mesec je bila na obisku skupina žensk, o tem smo že govorili in morda bi lahko razmislili o tem, kako pa naj ljudem rečemo, da bomo dvignili roke in ne bomo naredili nič več mislim na te ženske, na njihovo zagrenjenost in na to, da smo jih pustili v stiski. Zato resnično ne vem, kako lahko razpravljamo v tej smeri. V resoluciji imamo zelo veliko dobrih odstavkov in upam, da bomo tudi dejavni in ne bomo samo govorili. Veliko krat govorimo o spolnem nasilju in posilstvih. To so pojmi, ki če si ogledamo, resnično ne zadoščajo več. Še veliko dlje gre vse skupaj. Ne gre samo za napad na posameznika. Gre za ciljno usmerjeno agresijo določene skupnosti nad drugo skupnostjo. Ne gre samo za to, da moramo preprečiti nekaznovanje. Gre za to, da da moramo storiti to, kar je bilo napovedano. Prav tako pa moramo biti solidarnostni z žrtvami. Ne smemo jih pustiti v stiski. Hvala lepa. Minuto in pol. Preda. Hvala lepa. se pregătește să se pronunțe asupra prelungirii mandatului. Združeni narodi se pripravljajo na to, da bi podaljšali mandat Monuka in pri tem moramo razmisliti o spoštovanju mednarodnih konvencij v Demokratični republiki Kongo, kjer se situacija stalno slabša, kar kažejo tudi izkušnje z operacijami, ki jih izvaja Monuk. Vojaški uspeh ni dovolj. To ni dovolj, kadar se za to plačuje previsoka humanitarna cena in kadar to pomeni na drugi strani trpljenje civilnega prebivalstva. Nedavna vojaška operacija proti eh, FDR je bila katastrofalna in zato moramo res preprečiti, da bi se tako teptale človekove pravice in povečevala humanitarna kriza. Nekaznovanost samo omogoča nadaljevanje izvajanja nasilja in uh, zločinov in to moramo. Uh, z, absolutno obsoditi. Naš Evropski parlament se mora zauzeti in izreči proti takemu kršenju človekovih pravic in proti eh, širjenju nasilja. Hvala. Hvala, gospod Preda. Sedaj pa ima besedo gospod Janje Zbrnujevo Garcia. Za minuto. Hvala, predsedujoči. No, kolegi pred menoj so že govorili o tragični situaciji kakršni so priča prebivalci Demokratične republike Kongo, kjer se zločini in izkoriščanje civilnega prebivalstva na dnevnem redu. Govorili so tudi o potrebi, da je Evropska unija bolj prisotna na tem področju. Vendar pa ste nekoliko manj govorili o tem nezakonitem pretoku naravnih virov, diamantov, zlata in drugih. In zato bi se morali vprašati, ali podjetja, ki s tem služijo, imajo zakonit status v naših državah in v Združenih državah Amerike. In mislim, da bi se o tem morala vprašati naša zunanja ministrica, gospa Ashton ter v okviru Lizbonske pogodbe, ki so jo podpisali in ratificirali vsi naši parlamenti, bi morala v imenu Evropske unije eh, glasno pozvati k prekinitvi nasilja in ubijanja v tej državi. Najlepša hvala. Minuto in, in pol imate na voljo gospod Delevo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija in celotna mednarodna skupnost zelo pogosto uh, poroča o hudi situaciji v Kongu ter o neznanskem nasilju nad civilnim prebivalstvom, še zlasti nad ženskami, otroci in ostarelimi. In tako da moramo nujno, nujno ukrepati in napreti, upreti vse sile v to, da bomo lahko zaščitili civilno prebivalstvo. Tudi delovanje monuka moramo o tem ponovno premisliti, zato da bodo res lahko delovali na ozemlju Konga pri preprečevanju nasilja. Boriti se moramo proti temu vojnemu orožju proti spolnemu nasilju, ki se uporablja v tem smislu in to v ozračju popolne nekaznovanosti. In zato me veseli, da so sedaj kongoške oblasti se izrekle, eh, da želijo preprečiti in prekiniti s tem delovanjem, vendar pa bodo morali vsi, vsi. Um, ki so krivi za to, vsi, ki so to počeli, odgovarjati za svoje zločine pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Mednarodno kazensko sodišče bo moralo imeti možnost, da bo sodilo vsem, ki so krivi za te zločine in to bo lahko prispevalo k ohranjanju in vzpostavitvi miru ter k spoštovanju človekovih pravic žensk in otrok, katerih nedolžnost in nekrivost so. Uh, pogosto žrtve te indiferentnosti, s katero jih oblasti in vojaške sile izrabljajo. Sedaj pa gremo naprej na postopek Catch the Eye. Kot vidim, imamo osem oseb, ki želijo povedati svoje mnenje. Imamo na voljo še osem minut in lahko boste dobili besedo vsi, če ne boste presegli minute, ki jo imate na voljo. Tako da prosim, spoštujte to. Gospa Štrifler. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Humanitarna situacija v Kongu in še zlasti v vzhodni pokrajini Kivu je katastrofalna. Stanje med civilnim prebivalstvom se je še poslabšalo in um, delovanje kongoških sil ter uganskih in ruanskih sil gre še naprej v smeri teptanja človekovih pravic ter širjenja spolnega nasilja, ki je na dnevnem redu v Kongu. Številna nasilna dejanja se tu dogajajo, ki so dejansko popolno nasprotje človekoljubnih dejanj. Um, Zavedati se moramo tudi problema vseh beguncev in izseljenih oseb. 12 milijonov oseb je razseljenih, 75 milijonov eh, beguncev. Eh, številke žrtev spolnega nasilja se uspenjajo mm, v neslutene razsežnosti in to je treba gotovo preprečiti. Minuto imate na voljo, izvolite. Dragi kolegi, Situacija v Kongu je grozovita, prebivalstvo v Kongu trpi zaradi ubojev, posilstev in drugega nasilja. In danes bi želel omeniti praktične posledice teh nasilnih zločinskih dejanj. Številne ženske, ki jih ni mogoče več zdraviti, ki jih pri katerih ni mogoče izbrisati posledic teh dejanj, širjenje ajca in tako naprej. V taki situaciji je nemogoče zagotoviti gospodarsko rast in stabilizacijo v Kongu. To bo možno samo, če bodo mednarodne sile prispevali k temu, da se tukaj res vzpostavi pravna država. Najlepša hvala, gospod Kabaljero. Sedaj pa dobi besedo gospa Riz. Izvolite. Hvala. Gospa ministrica, gospod komisar, tudi sama bi se želela oglasiti zaradi nasilja, ki se dogaja v Kongu, še zlasti v vzhodnem delu države. Situacija je zelo zapletena. Trpljenje žrtev je še dodatno poslabšano zaradi te socialne eksplozije in politike tolerantnosti, nič predsednika Kabile, ki zaenkrat prinaša le šibke rezultate, neznatne rezultate eh, in to ni dovolj za to, da bi se res lahko borili proti temu zlu. Eh, glede na številke in na pričevanja, ki jih imamo iz te države, se sprašujem, ali se sploh lahko tukaj sprašujemo o rezultatih strategije ki se um, izvaja. Ženske v Kongu so nosilke um, tega prizadevanja za vzpostavitev miru in kaj nameravate storiti za to, da bi se čim hitreje situacija normalizirala. Hvala, gospa Reis. Gospod Romeva Irveda ima besedo. Ja, hvala. Tudi jaz sem želel um, spregovoriti, ker spremljam to situacijo. Nasilje, kršenje človekovih pravic, še enkrat smo zgroženo opazovali in obsodili to nasilje in zločinjenje nad ženskami in otroci v vzhodni provinci Konga. In zato se pridružujem našim kolegom pri tem pozivu na vse pristojne organizacije in oblasti, da naj storijo vse, kar se le da, da bodo lahko preprečile nadaljevanje teh zločinov in da bi preprečili to, da bi se vojaške sile še naprej znašale nad civilnim prebivalstvom. Predvsem je treba okrepiti boj proti nekaznovanosti ter uh, vzpostaviti pravno državo, zato da ne bodo ženske žrtev uh, nasilnega izživljanja vojakov. Najlepša hvala, besedo dobi gospod Obermajer. Hvala lepa. Oktober 2009 smo imeli izmenjavo Eh, med veleposlaništvi Ruande in uh, Demokratične republike Kongo. To je bil majhen znak za to trpeče prebivalstvo. Potem pa so bili zaprti voditelji Ruande. To je bil znak izboljšane situacije na vzhodu Konga. Moje vprašanje komisiji je, kakšne bodo ukrepi, da bi dosegli dodatno približevanje med Kongom in Ruando. In kar zadeva mandat Združenih narodov, veliko vas je govorilo o vseh teh ukrepih, ki naj bi bili sprejeti. Bodimo iskreni, če naj bi uh, sedaj branili tukaj ženske, otroke, vse, ki trpijo v tej državi, potem mora biti nekaj posebno jasno. Če naj bi veljal mandat Združenih narodov, potem bi morali biti tukaj sicer bolj restriktivni in pa tudi dosledni, tako da bi dejansko zaščitili te, ki so zatirani z orožjem v rokah. Hvala lepa. Naslednji govornik bo gospod Sinkali. Uh, zdi se mi resnično žalostno da v tem božičnem obdobju dva, dva dneva govorimo o nasilju po svetu bodisi v čečeniji afganistanu ali zdaj v kongu ne glede na to to je realnost hkrati pa če sprememo sporočilo miru uh, in dobre volje v tem obdobju moram kot je rekel gospod mičel moramo biti odgovorni za mir in to je velika priložnost za Lady Ashton, da dejansko izrazi močno podporo Evropske unije in to na področju, ki smo ga že storili, tako da bi te države delovale kot morajo in da bi pomagali odpraviti hudo trpljenje na teh krajih. Tudi dolgotrajne rešitve bodo morali biti najti, ampak prišle bodo ne zaradi gospodarskega napredka, ampak izobraževanja. In zagotoviti moramo, da bo dostop do izobraževanja in do ustreznega izobraževanja v teh državah omogočen, kajti to je edini eh, eh, način, kako zagotoviti dolgotrajen mir. Hvala. Jim Higgins. Hvala lepa, gospod predsednik. Leta 1960 je švedski generalni direktor Združenih narodov zaprosil voj, vojsko naj posreduje v takratno Belgijsko demokratično republiko Kongo. Resnično me skrbi vloga eh, enot združenih narodov, moro, moroča, maročanov, pakistancev in drugih, ki naj bi teptali človeka pravice. Ampak enote združenih narodov niso uh, izpolnile svojih nalog uh, v, v streznem standardu. In strinjam se z gospodom Mičelom, da moramo tukaj biti do, bolj dosledni in bolj močni. Uh, dobro smo delovali v Čadu, mi potrebujemo lastne mirovne uh, enote in se ne moremo zanašati na združene narode, kajti sedaj vidimo, da so to žrtve evropske uh, kolonizacije, žrtve mednarodne slepote, žrtve medetičnih uh, konfliktov in v slepi ne smemo več biti, poskrbeti moramo za te ljudi. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Higgins, naslednji govornik pa bo gospod Svensson. Gospod Svensson, ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skoraj da nemogoče je v celoti razumeti grozno statistiko, o kateri danes večer poslušamo in vemo, da je ta statistika resnična. Vendarle mnogi, po mojem, menijo ali čutijo, da ko govorimo o najrevnejših izmed revnih držav v podsaharski Afriki je naša zaveza nekoliko šipkejša in manj praktična, kot bi morala biti. Govorili smo o vojaški moči in mislim, da vsi razumemo, da se moramo boriti proti korupciji in revščini, če želimo dejansko doseči nek napredek, ko gre za izboljševanje situacije v državi, kjer je prebivalstvo do danes trpelo v tako veliki meri. Govorimo o Afganistanu, govorimo o terorizmu v Afganistanu, o grozi v Afganistanu, govorimo o talibanih. In prav je, da o tem govorimo, ampak tukaj imamo spet druge ljudi, ki trpijo in trpijo zaradi najgrozovitejših okoliščin, katerih so se znašli. In danes večer bi rad povdaril, da imamo prostovoljne organizacije, ki lahko um, dosežejo spremembe, če jih povežemo z vladno podporo in podporo Evropske unije in če bo v bodo ti delovali skupaj. Ampak kot vedno je situacija zelo kompleksna. Hvala, najlepša. Hvala, s tem smo zaključili postopek HDI in besedo bom predal gospe Cecili Malstrom na, začetku, na koncu te razprave. Najlepša hvala, gospod predsednik. Iz te razprave smo slišali veliko dobrih razlogov, zakaj bi nadaljevali svojo zavezo v Demokratični republiki Kongo. Uh, Kot je že bilo omenjeno, Evropska unija je že zavezana k dolgoročni stabilnosti in razvoju Demokratične republike Konga in komisar de Guh nam je zelo jasno poročal o naporu Evropske unije na tem področju. Države članice in komisija se sestajajo in postajajo največji akter, ki prispeva v tej regiji in s tem lahko dosežemo spremembe. Ampak ko zadeva, ko govorimo o stabilnosti v Kongu in tudi v celotnem območju, če želimo to stabilnost doseči, potem je vsekakor treba izboljšati življenjske pogoje, te ljudi treba zaščititi človekove pravice in treba je tudi se močno upreti korupciji. Tako bomo lahko ustvarili družbo, ki bo temeljila na vladavini prava. Ko govorimo o teh groznih zgodbah spolnega nasilja in ko poslušamo te zgodbe, Eh, številna poročila kažejo in seveda vemo, da je to posebno nespremljivo in storilci teh zločinov ne smejo eh, ostati na prostem. Treba jih je prevesti pred sodišče in vsi imamo dožnost, da se to zgodi in da se tudi politika predsednika kabile ničelne tolerance dejansko prelevi v dejanje, da ne ostane le mrtva črka na papirju. Kar zadeva svet. Mandat Evop o katerem smo poslušali in tudi misije spremljanja, ki smo jim bili pričali 2009, so privedli do tega, da skušamo omejiti eh, spolno nasilje. Poslali bomo dve multidisciplinarne ekipi v Kongo in bo, ti dve ekipi bosta specializirani za boj proti kriminaliteti, za boj proti različnim nač, um, metodam nasilja v severnem in južnem Kivu. In uh, mandat bo ta, ti dve enoti imeli pa vsem področju in sedaj so priprave že v celoti na poti. Vendar pa je to le pljune komorje. Pomembno je uh, vedeti, da nam je ostalo še veliko dela potrebujemo specializirano osebe na terenu, ki bo podpiralo izvajanje ustreznih postopkov za boj proti spolnemu nasilju, še zlasti, ko govorimo o nasilju, ki ga izvajajo vojaki. Kmalo bomo prišli na čas za vprašanja svetu, ampak rada bi povedala, da sem tukaj zadnji z vami kot eh, predstavnica predsedujoče države in rada bi se vam zahvalila za vse dobre in eh, resnično koristne pogovore z vami, eh, dragi poslanci Evropskega parlamenta. Mi iz Dajon Kostanjuk, ki je poselil Tarša in Levi. Hvala lepa tudi. Um, sam bi se želel zahvaliti v imenu kolegov poslancov. Veliko veselje nam je bilo sodelovati z vami. Naslednji govornik pa bo gospod Karl de Gucht v imenu komisije. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Najprej bi se želel zahvaliti vsem poslancem, ki so se oglasili v tej razpravi in ne bom se vračal na prvotno izjavo. Naj se osredotočim le na tri stvari. Prvič, Evropska komisija veliko počne na področju humanitarne pomoči in na področju programov, ki so namenjeni ponovni vzpostavitvi vladavine prava. Tukaj govorimo o 100 milijonih evrov na letni osnovi. Problem pa je seveda, da v tem, kakšna bo na koncu učinkovitost vseh teh naporov, če nimamo resničnega sogovornika, partnerja v, na političnem področju. Kot drugo bi želel omeniti nekaj besed glede mandata Monuka. Čeprav lahko Monok in moramo Monok kritizirati zaradi stvari, ki smo jih nedavno opazovali. Mislim, da bi bilo vsekakor napačno, če bi zahtevali uh, umik Monuka iz Demokratične republike Konga. Mislim, da bi bilo to najhujše, kar si lahko zamislimo. Naj vam preberem nekaj stavkov mandata, kot je bil sprejet v Varnostnem svetu Združenih narodov na začetku lanskega leta. Piše tako. Svet je prav tako sklenil, da bo Monuk po sprejetju te resolucije imel mandat v teh, tem so sledil prioritet, da sodeluje v tesnem sodelovanju z vlado uh, Demokratične republike Kongo, zato da bi zaščitil civiliste, humanitarno osebje, osebje Združenih narodov in tudi njihovo objekte in opremo, potem, da bo preprečil fizično nasilje, zlasti nasilje, ki izhaja stran, katerekoli strani, ki sodeluje v konfliktu. Potem zelo pomemben odstavek je tudi odstavek G, kjer je govora o koordiniranih operacijah. Piše, koordinirane operacije s eh, kongosko vojsko z FRDC in integrirane brigade, ki bodo nameščene na vzhodnem delu Konga in operacije, ki jih bodo skupaj načrtovane s temi brigadami v skladu z mednarodnim pravom, z človekovim pravicami in tako naprej, z namenom tako in tako, tako naprej. Skratka, mandat je povsem jasen. To, o čemer bi morali razpravljati, so pravila delovanja in Monuk bi si dejansko moral pogledati, kakšna so njegova pravila delovanja, kajti on je tisti, ki mora skleniti, kako bo nadaljeval. In ne na zadnje. Veste, veliko kritik se sliši tudi o mednarodnem kazenskem pravosodju. Ljudje pravijo, gledajte, ali je to sploh skladno s politiko, ali lahko imate mednarodno kazensko sodišče na eni strani, po drugi strani pa pravo politično vodenje oziroma upravljanje krize. In to je zelo zanimivo vprašanje. V Kongu vidite, na primer, enega od odgovorov na to vprašanje. Dopustili smo, da sta Bosko in Taganda prevzela vodenje CNDP od Ankunde, čeprav obstaja ta naloga za prijetje teh dveh oseb in vidite, kaj se je zgodilo. Tukaj nimate nekega menija, ne morete izbirati med upravljanjem krize, po drugi strani pa med tem, ali boste izvajali mednarodno kazensko pravo. Kot Evropski parlament in kot Evropska komisija moramo po mojem mnenju resnično paziti, da se izvaja mednarodno kazansko pravo na tem področju. Tur, eh, Najlepša hvala. Zdaj pa bi povedal, da smo prejeli šest predlogov. Ob koncu te razprave, razprava je zaključena, o teh predlogih pa bomo glasovali jutri.